gospod Luis de Grandes Pascual, šest predlogov resolucije. Luis de Grandes Pascual začne z razpravo. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani kolegi, da mora španec govoriti slabo o državi kot je Venezuela, boli. Imamo tesne vezi s to državo, tudi zgodovinske. To je država, ki nam je bila vedno blizu, a zdaj je vse dlje. Da so se politične skupine dogovorile o tako obsojajoči resolu resoluciji glede neke tuje vlade, eh, kakršna je vlada Nikolasa Madura, ki preganja vse predstavnike opozicije Eh, v kateri obsoja mnoge primere, ki jih obsojajo tudi združeni narodi, ki obsoja kršitev pravice do svobodnega izražanja, ki eh, eh, obsoja mučenje, obsoja zločine, ki jih je težko opisati z besedami. Eh, Nikolas Maduro zlorablja naše potrpljenje, svoje legitimnosti nima več. Pravzaprav je Eh, vsem demokratičnim izvoljenim preprečil, da stopijo eh, na pozicijo in jih eh, označil kot počiste. Želimo si Venezuelo, ki bo stabilna, ki bo demokratična, ki bo živela v miru in s katero bomo lahko skupaj sodelovali in zagotovili svetlo prihodnost. Hvala. Hvala, gospod Vardenholzer. Hvala lepa, gospod predsedujoči leta 2013 so predsedniške volitve radikalno spremenilo situacijo v Venezueli. Opozicijske skupine imajo vse teže življenje. Vsak dan se zapira in pripira eh, predstavnik opozicije Leopoldo López je še najbolj spektakularen primer takšnega pridržanja. Eh, Visoki komisarjat Združenih narodov je izjemno zaskrbljen glede trenutno nastale situacije. Država je razcepljena. Eh, prekol, razkol poteka eh, med družinskimi člani, eh, vsaki venezuelski družini. Treba je začeti miren dialog med sprtimi stranmi, sprostiti vse, ki so bili priprti, zagotoviti pravico do svobodnega izražanja in vzpostaviti neodvisno sodstvo. Hvala lepa, gospod Mark Demesmaker. Eh, voorzitter. Uh, ja, ik... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Popolnoma se lahko strinjam s tem, kar sta rekla govornika pred menoj. Kar se je začelo kot študentska demonstracija, se je razvilo najprej eh, v priložnost za vlado, da zatre v vsakršno opozicijo. Več kot 1400 ljudi zdaj čaka na sojenje. Kdorkoli spregovori proti vladi, tvega eh, zaprtje. Tu sodstvo ne spoštuje načela eh, vladavine prava. Venezuela je država, kjer je stopna brezposelnosti izjemno visoka, 60 odstotna imajo velike, velike težave, tudi institucionalne narave. Zdaj je treba pogledati, eh, kdo krši človekove pravice. Eh, tiste ljudi, ki so zagrešili zločine, eh, moramo obsoditi, jim preprečiti potovanje v Evropsko unijo, zamrzniti njihova sredstva, njihovo premoženje. Zagotoviti je treba, da se vladiva naprave vrne v Venezuelo. Vsi, ki so bili pridržani, mora biti izpuščeni. To moramo zahtevati še posebej, Marija Kosuara. Gracias, señor presidente. Mene sulla. Ignacio Corao. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pri Venezueli pogosto ne gre za dejanske težave, ampak za zelo politične, eh, tudi ko se pogovarjamo o resolucijah. Seveda gre tu za kršitve človekovih pravic, ampak težko bomo objektivno opisali to situacijo, na kateri so, ki podpirajo vlado Nikolasa Madura in potem so tudi tisti, ki podpirajo opozicijo. Ampak tu ne gre za neko spontano opozicijo, to je opozicija, ki jo vodijo sile od zunaj. Poskusiti si eh, moramo ogledati takšno situacijo veliko bolj nepristrano. Treba je zaščititi zagotovo venezijski narod in predvsem pa zagotoviti spoštovanje človekovih pravic. Hvala. Hvala, gospod Maura. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ta resolucija je prišla v ustreznem trenutku. S ponosom ugotavljam, da je bil Evropski parlament sposoben prepoznati okoliščine. V zgodovinskem trenutku se je znal odzvati na resen način na kršene človekovih pravic in demokratičnih načel v Venezueli. Vendar pa, kljub temu, da imamo dobro besedilo, eh, se moramo zavedati, da morda nismo storili vsega, kar bi lahko. Od tej, na podlagi te resolucije, moramo bolj strogo zahtevati od venezuelske vlade, da popravi eh, eh, zadeve in da preneha sistematičnim kršenjem demokratičnih pravic političnih voditeljev in pa človekovih pravic njenih državljanov. V imenu skupine ALDE zagotavljam, da bomo preverili, kakšne možnosti obstajajo, da bi lahko zagotovili spremembe v Venezueli. Hvala. Gospod Kovso, Nekateri kolegi govorijo o demokraciji in eh, človekovih pravicah. Ta resolucija je instrumentalizacija politike človekovih pravic proti eh, narodu, eh, proti eh, demokratično izvoljenem se je poskusilo z Maršičem tudi eh, z nasiljem sedaj. Zdaj vidite, tu uh, miroljubne proteste, uh, ki uh, potekajo uh, z orožjem, kamni in molotovkami. 11 ljudi je bilo v Venezueli ubitih. V Španiji je ljudska stranka sprejela uh, zakon, ki omejuje uh, proteste, uh, ampak ne glede na to, kar Eh, počnejo, ne glede na to, kaj pravijo drugot, eh, nihče ne bo omejil eh, poti demokratično izvoljenim v Venezueli. Hvala. Zdaj pa razprava. Gospod Štetina. Pane predsedajci, venezuelski režim se snaži umlčiti opozicijo. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Režim v Venezueli želi zadušiti eh, opozicijo. Na tisoče ljudi je pristalo v ječah, študentje, novinari, tudi Leopoldo López, eh, opozicijski voditelj, je pristal v ječi. Zato podpiram to resolucijo. Na podlagi zgodovinskih izkušenj eh, izražam solidarnost. Eh, pri nas je nekdanji sovjetski režim skušal zadušiti opozicijo s pregonom, s tem, da je predstavnik opozicije eh, uh, zapiral. In zato je uh, zelo pomembno, da demokratične uh, države od zunaj priskočijo na pomoč. Nam je to pomagalo pred 25 leti in zdaj moramo izraziti demokratično podporo venezuelskemu narodu. Zahtevamo takošnje izpustje Leopolda Lopeza in vseh drugih političnih zapornikov. Hvala. Hvala, gospod Asi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Demokracija gre z roko v roki z vladavino prava. Ta vključuje tudi spoštovanje načela eh, ločevanje moči eh, in spoštovanje pravic za svobodnega izražanja. Spoštovanje načela vladavine prava je pomembno načelo za vsakošnjega voditelja katerekoli države. Situacija v Venezueli je zagotovo izjemno kompleksna. Mi nasprotujemo sankcijam, ker niso sorazmerne in nima nobenega opravka s tem, kaj se dogaja. Prav tako tu ni nobene povezave s tem, kar se je dogajalo v Sovjetski zvezi. Pozivamo venezuelsko opozicijo, da eh, protestira mirno, eh, kar, kot smo že slišali, eh, ni vedno nujno res. Mi menimo, da je predvsem treba zagotoviti vladavino prava v tej državi, kjer očitno več ne vlada pravo. Boriti se moramo za Venezuelo. Venezuela je demokratična država, kjer potekajo demokratične volitve, a trenutno se sooča z resnimi težavami, ki jih je treba razrešiti. Evropski parlament pa pri tem igra korektno vlogo. Hvala. Hvala lepa. Prejeli ste modar korton. Gospod... Gracias, gospa Bersera. Hvala lepa, gospa, gospod predsedujoči. Samo nekaj bi še rada dodala. To, kar zdaj počnemo v parlamentu glede Venezuele, je zelo, zelo pomembno. Treba je strniti vrste in to počnemo, vendar pa moramo storiti še nekaj. To pa obsoditi politično. Eh, politični pregon. Gospa uh, eh, Bersera, uh, eh, zastaviti morate vprašanje v tem postopku. Prav, gospod predsedujoči, treba je zagotoviti, da bo Evropska unija in njene države članice kot Belgija sprejeli prosilce za azil iz Venezuele, zaradi tega, da se prepreči političen pregon voditelja opozicije. Obrigado. Eu creio, eu creio que gospod predsedujoči. Današnje glasovanje bo tako zalo, da eh, obsojamo Eh, nastale dogodke, da obsojamo način, na katerega je vlada opravila z opozicijo in to je tudi zapisano resolu v resoluciji. Vendar pa naj še enkrat podarim, ne mešajmo jabolk in hrušk. V Venezueli so potekale demokratične volitve v preteklosti. Res pa je, da to ne bo dovolj za to, da bi nastala stabilna demokracija. Demokracija je veliko več kot demokratične volitve. Treba jih je pospremiti z vladavino prava kadar uh, tega ni, je treba za to poskrbeti. Hvala lepa. Naslednji govornik je gospod Karski. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Študenti so bili med protesti, eh, med miroljubnimi protesti julija eh, zaprti. Protesti so bili obsežni. Gospod Lopez je pred sodnikom izjavil, da eh, venezuelski sodni sistem ni nepravičen. Njegovo pridržanje in njegovo prijetje pa je kljub vsemu nezakonito dejanje. Tudi eh, njegove sodelavce eh, zlorabljajo. Tu gre zagotovo za kršenje človekovih pravic. Skrajni čas je, da sprememo ukrepe proti režimu Nikola Samadure. Hvala. Hvala lepa, gospa Haransova. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, priča smo kršenju pravic venezuelskega naroda ne moremo kar čakati na to, da se bo situacija še poslabšala. Zato upam, da bo svet eh, Evropske unije začel razmišljati o zelo specifičnih in ciljenih eh, ukrepih in sankcijah proti eh, pripadnikom režima Nikolasa Madura. Ogorčeno sem na tem, kako preprečuje in omejuje miroljubne proteste proti eh, venezuelski vladi. Eh, protesti so bili zadušeni sistematično in eh, nasilno. Zahtevamo, da se eh, spusti iz zapora vse politične zapornike, ki so bili prijeti eh, popolnoma arbitrarno. Med njimi sta Leopoldo Lopez in Marija Machado ne moremo več dovoliti, da bodo voditelji opozicije predmeti zlorabe. Ne, eh, moramo dopustiti, da v Venezueli ne obstaja eh, trdno sodstvo, eh, ki, eh, bo, ki tako eh, nesposobno obravnava takšne primere. Hvala. Hvala lepa, gospod Hrisovonos. Hvala lepa, gospod predsedojoči priča smo bili zelo nasilnim dejanjem v preteklem letu. In to proti Nikolasu Maduri. Videti je, da se zelo selektivno uh, izbira tudi primere za poročilo, v Združenih narodih, ampak Sufest Lumena je zapisal še eno poročilo, kjer je govoril o uh, kršitvah temeljnih pravic v Grčiji in tudi uh, naši odločitvi naš odbor za ekonomske in socialne zadeve je to obravnaval, ampak dobro, zdaj obravnavamo Venezuelo, pa poglejmo si, kaj se dogaja doma v državah članicah. Grčiji se eh, grozi m, mm, z bankrotom in izključujem iz evromoča. Gospod Hrisogonos, gospod Bogner eh, vam želi zastaviti vprašanje v postopku modrega kartona. Spremete vprašanje, gospod Bogner. Es ist richtig, dass in... Okay. res je, da se je opozicijo zadušilo z nasiljem, ampak ali je prav, da se na to odzovemo prav tako z nasiljem? Teror und Folter sind falsch aus irgendwelcher Seite. Hvala lepa. Seveda, mučenje je nekaj, če se ne moremo odobravati, ne glede na to, z katere strani pride. Vendar pa tukaj seveda imamo pravne instrumente za tiste, ki so zagrešili zločine v Venezueli. Hvala lepa, gospod Urtasun. priznati moram, da se tu zlorablja člen 173, zaradi tega, ker tu ne gre za kršitev človekovih pravic, ampak govorimo o resoluciji proti, splošni resoluciji proti neki eh, vladi, tu venezuelski vladi. Evropska unija sodeluje z mnogimi diktatorji in diktatorskimi režimi, zato da če želimo zdaj obtožiti človekove pravice oziroma kršene človekove pravice v Venezueli, potem to storimo tako kot pri drugih primerih. Tu se ne moramo spravljati nad režim v splošnem, tu gre za zlorabo tega člena. Poleg tega pa naša skupina tega ne podpira. Nismo sodelovali ne v razpravi, ne v pri eh, predlogi spremem, zato bomo zagotovo glasovali proti. Gospod Urtasun, modri karton eh, gospoda Karskega.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 opozicijskimi politiki, ki, s katerimi ravnajo na ponižujoč način. Nimajo vode, ne morejo uporabljati osnovnih storitev, izpostavljajo jih glasni glasbi in to se dogaja tudi preko noči. Sprejemate tako ravnanje? Los casos, los, los casos primere, takšne primere lahko obravnavamo? A, morali bi uporabljati ista merila kot pri drugih državah? V tem besedilu gre za zelo splošno obsojanje nekega demokratično izvoljenega v tem primeru režima. Če gre za kršitev človekovih pravic, potem obravnavamo kršitev človekovih pravic. Tu nimamo zdaj osem resolucij glede osem kršitev človekovih pravic, gre za splošno obsojanje režima. Gospod Ertasun, še gospod Nard vam želi zastaviti vprašanje z modrim kartonom. Spremete to vprašanje, gospod Nard, zelo, zelo na hitro, prosim. Lepo, res boste razonabili. Ki... Gospod Urtasun, se vam zdi prav, da predstavnik Združenih narodov ki je pred eh, odborom za uh, mučenje in uh, za proti arbitrarnim prijetjem predstavil poročilo, ki je tudi obsodil Venezuelo pred uh, uh, Iberi, Iberoameriškim sodiščem za človekov pravice. Eh, ali se strinjate z njim? Jaz mislim, da moramo obsoditi kršitve človekovih pravic v nasilju. Ne moram razumeti, da boste uh, glasovali proti tej resoluciji, kljub temu, da želimo vsi obsoditi vsakršno kršitev človekovih pravic. Javier, se ne gre za to. Jaz bom vedno obsodil katerokoli kršitev človekovih pravic, ki bo nastala na tem svetu. Ampak tu ne gre za to, Javier. Tu gre za splošno resolucijo. Glej, koliko resolucij bi že lahko sprejeli proti Venezueli, pa jih nismo, zaradi tega, ker obstajajo poslanci v tem domu, ki imajo zelo jasna mnenja. Ne gre za to, Javier. Hvala. Eh, š, modri kartoni se pojavljajo, ampak prosim, ker imamo še dve razpravi, eh, potem ne bom zdaj v tem primeru več odobril modrega kartona tona. E, moral bo biti tudi veliko bolj strok glede odmerjenega časa, sicer bomo vsi zaključili zelo pozno. Na vrsti je gospod Bašir. Uh, gospod predsedujoči, hvala lepa. Rad bi izkoristil to priložnost za to, da pozovem administracijo Obame, da začne z dialogom z Venezuelo, tako kot v primeru Kube odstranimo alibije režima v Venezueli, ki jih uporabljajo za to, da kratijo pravico tiska, poneverjajo volitve in preprečujejo pravo demokracijo, izvajo pa tudi druge oblike represije. Venezuela se mora zavesti, da ne bo več mogla podpirati svojega gospodarstva, ker globalno cena nafte drastično pada. 60 odstotna inflacija je pričakovana letos. Ne morejo si več privoščiti visokih socialnih dodatkov, ki so jih obljubili svojim državljanom. ZDA pa se morajo zavesti, kot so to storili s Kubo, da ne morejo in ne smejo podpirati tega, kar so podpirali do sedaj. In želim tudi vsem vesel božič in srečno novo leto. Hvala lepa. Gracias, Hvala lepa, gospod Bašir, gospod Kelam. Hvala lepa, predsedujoči. Zelo sem zaskrbljen zaradi nenehnega slabšanja političnih razmer v Venezueli. Ta država ima odgovornost, da zagotovi pravno državo, saj so tudi postali članica Varnostnega sveta ZN. Ekonomska in politična vprašanja so neposredna posledica politične in ideološke nestrpnosti. Množični protesti pa se zatirajo s prekomerno silo, aretacijo opozicijskega voditelja Lopeza in zatiranja drugih poslancev opozicije. Vendar pa je skoraj 40 protestnikov bilo ubitih strani vladnih sil. To ni pravna država. Izražamo solidarnost z ljudmi, ki skušajo Venezuelo vrniti na pot demokracije in zato tvegajo svoje življenja. Od EU, gospe Mogherini, zahtevamo, da takoj pozovejo k izpustitvi zapornikov in političnih zapornikov. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Lopez Aguilar. Gracias, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Glede na to besedilo, glede na eh, pristranskost nekaterih, sem prepričan, da je treba vse. Uh, strani v Venezueli pripraviti k dialogu. Da bo to dialog, ki ne bo nasilen, ampak miroljuben. Eh, vendar pa morajo venezuelske oblasti prenehati z arbitrarnimi retacijami, še posebej pri primeru Leopolda Lopesa, ki eh, je v zaporu. Eh, odbor Združenih narodov za boj proti mučenju, za boj proti arbitrarnim zap, a, eh, priprtjem, a, eh, Združeni narodi kot taki so vse to obsodili. Zato je treba zagotoviti, da bo uh, sodstvo v Venezueli spet prevzelo svojo funkcijo, zaradi tega, ker zdaj obstaja pol, uh, vojaški zapornik, ki nima nobenega veza, uh, veze z vojaškim sistemom. V Venezueli ne gre za tiste, ki se borijo proti socializmu in tiste, ki se borijo proti uh, kapitalizmu. Tu gre za to, da je treba v to državo vrniti red. Hvala lepa, predsedujoči. V bistvu smo lahko videli, kaj se dogaja v tej državi. Borijo se proti demokratični opoziciji. Prav tako se pojavljajo glasovi, ki pravijo, da bi skušali zagotoviti nekaznovanost. Tega ne smemo dopustiti, potrebno je podpreti opozicijo, potrebno je podpreti pravno državo. Vendar pa, kot je dejal Maduro, to ne bo možno kot je bilo rečeno, tudi se zatira tudi ži, judovska skupnost, 7000 judov je v Venezueli. Zelo razširjen je antisemitizem. Hvala lepa. Gospa Weber. Danes je v Venezueli zelo veliko zapornikov, političnih, opozicijskih zapornikov. Lopes je najbolj znano, da pa skoraj 100 mladih aktivistov je tudi zaprtih. Več kot 2000 pa jih je v postopku preiskav. Vsi zato, ker so protestirali proti vladi, ki je vodila državo na rob prepada. Maduro in njegova vlada morate razumeti, da v demokraciji moramo ravnati pošteno z nasprotniki. Ne smemo jih zapirati zaradi političnih nasprotnih tako končati njihove karijere in celo življenja. Za nas so pozvali k izpostitvi teh zapornikov in tako tudi odbor proti mučenju in tudi medameriška organizacija držav. Sedaj tudi Evropski parlament poziva k temu. Ne moremo vsi biti del zarote proti Venezueli. Ne, ravno nasprotno, želimo si demokratične poti za Venezuelo. Želimo si blagostanja in njihove varnosti. Obrigada, Sr. Presidente. Atos violentos de destruição de patrimônio. Hvala lepa. Predsedujoči. Javne zgradbe, institucije, bolnišnice, vrtci se uničujejo. Umrla je mati z otrokom in to kot posledica napada. Vse to so samovoljni napadi na demokracijo. To so dramatične razmere in tisti, ki to počnejo, morajo biti morajo priti pred sodišča. V Venezueli pa je še veliko drugih težav. Veliko je žrtev. In teh žrtev pravzaprav sploh ne omenjamo. 34, 34 oseb v Venezueli je obsojenih hudih kaznjivih dejanj in 14 oseb je tudi obsojenih, ker so zlorabili moč. Tukaj sedaj gre za sodne institucije, ki se zlorabljajo v Venezueli. Sprejte te resolucije v Venezueli pomeni, da se parlament izrablja za ekstremistično nasilje. Bien. Eh, Hvala lepa, gospod Zuber. Zdaj je na vrsti postopek pritegnitve pozornosti predsedujočega. Veliko govornikov se je javilo k besedi, vendar pa eh, ne bomo morali vsem dati besede, zaradi tega, ker eh, nimamo za to dovolj časa. Zato bomo dali besedo po vrsti predstavnikom posameznih političnih skupin in pa tistim, ki še niso imeli besede, seveda. Gospod Idrugajs, izvolite. Gracias, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Situacija v Venezueli je kritična. Eh, vlada Nikolasa Madure, eh, ki je naslednica Huga Čaviza, nadaljuje z njegovo zapuščino, eh, muči predstavnike opozicije in skuša uničiti venezuelski narod z revščino. Venezuela je republika strahu in groze tam, kjer se eh, zapre vse, ki se ne strinjajo z Madurom. Mediji so cenzurirani zaradi tega, ker ne korakajo po nareku eh, eh, predstavnikov režima. Ljudje so izpostavljeni nasilju ultračavistov. Institucije Evropske unije morajo zahtevati od venezuelske vlade, da preneha z represijo demokratičnih sil. upam, da se bo kmalo zaključila ta nočna mora v Venezueli, da bo to postala demokratična država, ki bo živela uh, eh, v miru in s katero bomo lahko dobro sodelovali. In ne, verjetno je, da nekateri kot Pablo Iglesias in Podemos govorijo, uh, kar govorijo in da ne nasprotujejo uh, tem kršitvam in nasilju v Venezueli uniunea europeană internațională ca un actor dedicat promovării democrației și protejării drepturilor. Evropska unija zagovarja demokracijo in človekove pravice, globalno gledano. Lahko rečemo, da je spoštovanje človekovih pravic nekaj, kar ni samo prednostna naloga za zonanjo politiko Evropske unije. To je samo bistvo te politike. Zelo previdni moramo biti glede razmer v Venezueli, kjer ni demokracije in ni pravne države. Vš čas se to krši. Ključnega pomena za Evropsko unijo je, da jim sporočimo, da je potrebno imeti pravno državo in demokracijo. Prav tako se morajo nehati samoljubna, um, poljubna dejanja. Potrebno je zagotoviti pravico do govora, do zbiranja. Pomembno je tudi, da so vse evropske inštitucije vključene v to. Strinjam se z avtorji resolucije, mora, visoka predstavnica mora odigrati višjo vlogo. Gospod Lever. Uh, uh, uh, Hvala lepa. Upal sem, da bom lahko govoril o Mariji Korini Mačado. Sedaj pa se bom osredotočil na to, kar je veleposlanik Venezuele delegacije Marko Sorčere dejal. Dejal je, da je Lopez kriv niza kršitev in da bo dobil pošteno sojenje. Seveda je možno za pošteno sojenje v Venezueli zelo majhna in se še zmanjšuje. Režim samo govori o tem. Medtem, ko je pogovarjanje s ptički in tako dalje tisto, kar je realnost. Gre za osiromašenje svojih lastnih ljudi in za prevare, ki se dogajajo. Ekstremna levica je govoril o spoštovanju neokolonializmu. Moram reči, sram vas bodi za te sramotne pripombe. Hvala lepa. Gracias. Gospod Begas. Quero expressar a eh, minha solidariedade e apreço ao... Hvala lepa. Moram reči, da sem solidaren z venezuelci, z ljudmi, ki so se zavzeli za revolucionarni proces, ki še traja. In to počnejo z nizom referendumov, volitev, ki so jih mednarodni opazovalci priznali kot ustrezne. Jimmy Carter, nekdani predsednik ZDA, je demokratični proces v Venezueli imenoval za vzoren. To je citat. Namesto, da bi pridigali Venezueli o demokraciji, moramo razmisliti o načinu, kako bo država v korist večine izkoriščala svoje vire. Znižali so revščino, nepismenost, revščino. Zagotovili so bivalne prostore za tiste, ki so bili na ulici. To je drugačen postopek. Hvala, Valavra. Za svet dobi besedo gospod Delavedova. Grazie, eh, grazie signor presidente, onorevoli deputati. Hvala lepa, predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Evropo in Venezuelo povezujejo bogate zgodovinske vezi in tudi širši latinskoameriški kontekst. Venezuela lahko zagotovi bogatstvo in blagostanje v širši regiji. Povečevanje napetosti, politična polarizacija v državi pa zbujajo resnično skrb. 2014 je bilo turbulentno leto, ko smo imeli demonstracije za, v podporo vladi in tudi proti vladi. Izjave Evropske unije so izrekale zaskrbljeno zaradi naraščujoče polarizacije in zaradi naraščujočega števila incidentov povezanih s tem. Še prav posebno, kar se tiče zatiranja študentov in političnih aktivistov. Pozivali smo k njihovi izpustitvi tako, da bodo lahko sodelovali in našli soglasno rešitev. Vse strani smo pozvali k političnemu dialogu in k obsodbi nasilja. Skrbi nas, ko vidimo, da ni dovolj napredka na poti sprave, ki je tako potrebna. Če se ogledamo spore in konflikte, ki jih vidimo na obzorju, potem moramo reči, da Evropska unija mora ukrepati. Predsedniku Maduro smo že sporočili to, kar je bilo potrebno. Dejali smo, da je potrebno vzpostaviti vse vključujočo državo. Potrebno je preseči nasprotja. Vlada in opozicija morata stopiti v dialog in iskati izhod iz trenutne krize. To je edina pot, ki bo omogočila sprejetje potrebnih rešitev. Pozivamo vlado, da naj po volitev 2013 državo vodi k enotnosti nacionalnemu soglasju. Politične težave obstajajo, prav tako je zelo veliko gospodarskih, družbenih težav, inflacija raste, dobrine so vedno dražje, tudi družbene napetosti naraščajo, imamo tudi rekordne ravni kriminala. Sedaj pada tudi cena nafte, to bo še nadalje poslabšalo razmere. To bo tudi spodkopalo sposobnost Venezuele, da doseže svoje cilje. Nedavno je predsednik Maduro uspel veljaviti varčevanje v javni upravi zaradi gospodarske krize. In če se bo to nadaljevalo, bo še teže doseči soglase in vloga Venezuele v regiji bo tudi prizadeta. Kot je bilo nedavno že izrečeno s nekaterih mednarodnih institucij. Resolucija Evropskega parlamenta poziva voditelje demonstracij, voditelje sindikatov, študentov, da skušajo zagotoviti dialog s predsednikom. Seveda morajo vsi primeri kršitev človekovih pravic biti pošteno preiskani. posamezniki, kot je Leopoldo López in študenti, ki so bili prizadeti, so tisti, ki jim je potrebno pomagati. Želimo okrepiti regionalne odnose, pa tudi dvostranske odnose zaradi pristnega prijateljstva, ki ga imamo z Venezuelo. Želimo si napredka v tej državi, vendar pa to mora vključevati polno spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.